Notranji nadzor naj bi bil a, uh, omogočen samo v izrednih eh, eh, razmerah, države članice pa to zdaj uporabljajo vse poprek. 50krat so države članice že a, eh, najavile to vrstne ukrepe od leta 2015, komisija pa jih ni nikakor sankcionirala. Nemčija je aprila letos a, podaljšala mejni nadzor. A, nad uh, uh, mejo z Avstrijo zaradi migrantov. Sploh ne vem, kako ne bi migranti prišli do Nemčije, ko jih pa že na Hrvaškem tepejo. Skratka, mislim, da smo lahko zelo ponosni na resolucijo, to resolucijo parlamenta, ki je rezultat dobrega sodelovanja med vsemi skupinami, ki se zauzemamo za prosto gibanje. Upam, da bo to sprejeto. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod eh, kolakušić za eno minuto kolege ravnopravnost viejezinost i zajednike granice su jedan od temelja e- najlepša hvala eh, prosto gibanje in pa enaka obravnava vseh ljudi so temelj evropske unije ne smemo dopustiti da se nadaljuje ta bizarna situacija v Evropski uniji, ko imamo štiri države članice Evropske unije, torej Bolgarija in pa potem Bolgarijo in Romunijo, ki nismo v Schengenu, pa tudi Hrvaška in Malta sta v isti situaciji. Prosim, na tem štirim državam omogočite, da se pridružimo Schengenu in da se ne nadaljuje z uh, izvajanjem uh, nadzor, eh, nadzora nad eh, notranjimi mejami. Na ta način namreč eh, ogrožamo naše skupne temelje in sicer enotnost vseh evropskih državljanov. Najlepša hvala, gospod Bogdan, eno minuto. Prego. Grazie, prezidente. Excelence le vostre. Primera Romunije in spacju še. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ta želja Romunije, da vstopi v Schengen, ni neka kaprica. Naš namen ni, da smo samo dobavitelji delovne sile za Evropsko unijo in nespremljivo je, da se še naprej blokira vstop Romunije v šengensko območje. Vse kriterije spolnjujemo že od leta 2011, pa se nas kljub vsemu drži zunaj šengenskega območja. Danes govorimo o Schengenu, ampak opažamo, da ga ne želimo konsolidirati. Tudi zato, ker nizozemska na čelu z njihovim premijerom Markom Rutejem tega ne uh, želi storiti. Romuniji, uh, v Romuniji imamo proevropsko vlado in sprašujem se, zakaj se eh, Romune vedno kaznuje, čeprav so najbolj predani evropski državljani. Najlepša hvala, gospa Zipel, na minuto. Hvala lepa. Schengen je z nami že 35 let. To je velika zgodba o uspehu. In države članice so zaradi koronavirusa spet uvedle nadzor na notranjih mejah in to nam kaže, da je Schengen še kako pomemben Odprte meje so ključnega pomena za to, da si lahko izmenjujemo blago, zdravstvene pripomočke in zdravstveno oskrbo. Gre pa seveda za še kaj več. Ljudje vsak dan prečkajo meje zaradi dela, zaradi študija, zaradi prostočasnih dejavnosti in tako naprej. To je pomemben gradnik za razumevanje, ne glede na to, da imamo včasih veliko razlik. Zato pozivamo države članice in svet, da okrepijo šengensko območje, zato da bo lahko Evropa vsak dan živela skupaj. Hvala. Dank, mille, kolega, adesso... Najlepša hvala. Gospa Keller, ena minuta. Spoštovana gospa komisarka, spoštovana gospa Johansson, Na začetku izbruha COVID-19 um, je Evropa se fragmentirala. Velika večina držav članic je ponovno uvedla kontrole na notranjih mejah in številni a, obmejni delavci a, in pa družine, ki živijo e, blizu meja, so bile a, ločene. Tudi v Strasburu se nam je to zgodilo in mislim, da se moramo veliko naučiti a, iz a, načina, kako smo upravljali to krizo. Predlagam, da bi še pred poletjem organizirali razprave o tem, kaj bi lahko bolje storili, kako bi lahko situacijo popravili, zato da bi imeli vnaprej pripravljene bolj operativne odgovore. Eh, podobno kot ostali kolegi, se tudi sama zauzemam za bolj integriran mehanizem upravljanja meja. Zato eh, prosim, da se pripravimo na eh, nove grožnje za notranje gibanje, tudi v primerju a, novih izbrukov COVID-19. Prosto gibanje je ključno za evropsko gospodarstvo in za zaposlovanje v Evropi. Najlepša hvala, gospa Keller. Gospod Markart, ena minuta. Ja, hvala. Živimo v težkih časih in v teh težkih časih je treba narediti korak nazaj in videti, da imamo veliko srečo, da živimo v Evropi in v tem času. Predstavljajte si, da bi bili rojeni pred stotimi leti. Španska gripa je takrat pobila 50 milijonov ljudi, dve leti je od prve svetovne vojne in pri 13 bi na oblast prišli nacisti. Pri 25 bi nacisti obvladali Evropo in napadli vse svet. Pri 32-ih, kolikor sem jaz zdaj star, bi me čakalo še 9 let do paca berlinskega zidu. Zato imamo srečo, da nismo bili rojeni pred stotimi leti. Ampak to nam nalaga tudi odgovornost. Zlasti v teh časih, zlasti v času krize in virusa. Zavedati se moramo, da smo veliko dosegli. Zdaj pa moramo sprejeti ciljno usmerjene ukrepe, da bomo spodkopali virus, ne pa Evropske unije. Hvala. Dank, grazie mille. Adesso la parola all'onorevole. Hvala, gospod Džambaski, ena minuta. Drevi, grazie, signore. A bogodrevi, vežajme, gospod predsedatelj, vežajme, gospod komisar, vežajme, kolegi, vednaga. Spoštovana gospa komisarka, dragi kolegi, najprej bi želel popraviti tiste kolege, ki so trdili, da so države članice storili napako, zato ker so uvedle nadzor na notranjimi mejami. Ne, komisija je tista, ki ni sprejela primernih ukrepov glede meja. In zaradi tega so države članice pravzaprav prisiljene v to, da so začele sprejemati unilateralne ukrepe. Če želimo varne notranje meje, moramo najprej imeti varne zunanje meje ne moremo dopustiti, da brez problema v Evropsko unijo vstopa na milijone migrantov in eh, potem mislimo, da bomo varni znotraj eh, meja Schengna in Evropske unije. To ne gre tako. Prav tako pa naj omenim še posem neodgovorno ravnanje držav, kot so Nizozemska, ki, Bolgur, ki Bolgarije, eh, Bolgariji in Romuniji ne pustijo vstopa v šengensko območje. Najlepša hvala. Gospa Björk, ena minuta. Eh, när vi diskuterar Schengen så får vi inte glömma att inte bara... Najlepša hvala. Danes se pogovarjamo o, o Schengenu in tu ne gre samo za vprašanje prostega gibanja v Evropski uniji, ne gre samo za počitnice, dopuste in tako naprej. Schengensko območje je tesno povezano tudi z upravljanjem zunanjih meja. In zdaj vidimo, kaj se dogaja tudi v celoti Emiliji, v, v Grčiji in drugot. In to je zares nezaslišeno. Zaščita zunanjih meja postaje bolj pomembna kot pa zaščita dostojanstva uh, ljudi. Ne moramo sprejemati več to vrstne situacije, neozdržno. Najslabši primer vsega pa smo videli na Hrvaškem. Uh, kjer zelo nasilno preprečujejo vstop uh, migrantom v uh, državo. Komisija mora preprečiti to. Nobeni drugi državi tudi ne smemo uh, pustiti, da krši človekove pravice na zunanjih mejah. Najlepša hvala. Gospod Lipo, ena minuta, izvolite. Hvala. Tri leta sem bila stara ob pacu eh, berlinskega zidu. 13 let sem bila stara, ko je bil sprejet Schengen. Skoraj da sem končala šolo, ko se nam je pridružilo uh, deset novih držav članic Evrope, je bila vedno del mojega življenja. Vedno sem na Evropo gledala kot na, uh, dokume, na, kot na uh, celino, ki je veliko obeta, je svobodna in nikoli nisem uh, pričakovala, da se bo zgodilo to, kar se je zaprtje meja brez koordinacije, brez usklajevanja, kar je povzročilo kaos. No, dobro je zdaj to, da smo videli, kako tesno povezani smo že. Ne samo obmejni, obmejne regije in ne samo gospodarsko gledano. Videli smo, da je Schengen ranljiv, tudi naše soboščine so ranljive in da jih moramo zavarovati na srečo. Eh, si bo Schengen opomogel, ampak zato bomo morali verjetno uložiti v to veliko dela. Naučiti se moramo veliko v, iz preteklih izkušenj, zgradimo boljši Schengen in na ta način bomo imeli po krizi tudi močnejšo Evropo. Hvala. Najlepša hvala, gospa Šimečka. Eno minuto, oziroma gospod Šimečka, eno minuto. Um, hvala.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 ti ukrepi so bili sprejeti brez usklajevanja, brez pravne podlage, to pa mislim, da ne bi smelo biti dopustno. Schengen ni samo nek luksus, eh, ki si ga dovolimo, ko gre vse super, ampak mora biti neka bistvena temeljna svoboščina za nas vse in za dobro delovanje notrnega trga. To je eden izmed temeljev Evropske unije. In mislim, da se moramo nečesa naučiti iz te situacije. In zdaj, ob sproščanju ukrepov, mislim, da moramo zagotoviti, da bomo zdaj delovali uskleva, u, u, u, na usklejen način. Najlepša hvala, gospa Viserlima. Najlepša hvala. Schengen je postal simbol Evrope brez meje, pravzaprav si ne znamo sploh predstavljati več, da se na mejah ustavljamo in kažemo dokumente in tako naprej. Schengen je zares pravi čudež evropske enotnosti in mislim, da ga moramo ohraniti. Uh, pandemija COVID-19 uh, je narekovala sprejetje uh, tovrstnih ukrepov. To je normalno. Ampak sprašujem se, kako upravičiti zaprtje meje, ko je bila epidemiolo epidemiološka situacija posebno identična na obeh uh, straneh meje. To, tega si ne znam razlagati. Sprejeti so bili tudi neracionalni ukrepi, eh, zdaj pa je nujno, da države članice kar se da hitro ponovno odprejo meje, V prihodnosti pa mora veljati, da se bodo omejitve na mejah sprejemale samo v eh, najbolj izjemnih primerih. Hvala. Gospod Resler je naslednji, izvolite. Predsedniče, sloboda kretanja za više od 400 milijuna ljudi. Hvala. Za več kot 400 milijonov oseb je svoboda gibanja eden izmed temeljev Evropske unije. Ta globalna pandemija je pač terjela sprejetje a, eh, teh ukrepov. To je bilo razumljivo. Ampak Evropska unija brez vseh teh soboščin ne more obstajati. Te soboščine so ključne za našo ekonomijo, za naš turizem in za naš način življenja. A, eh, veselim se, da bo parlament. A, eh, sprejel to resolucijo in da se bo zopet odprlo uh, šengensko območje. Kot je povedala komisija, je to uh, največje območje prostega gibanja na svetu. Ampak danes uh, smo slišali tudi določene napade na mojo državo. Mi imamo najdaljšo zemljsko mejo, zunanjo mejo na, v Evropski uniji, in pripričan sem, da bomo vsi evropski državljani kmalo uživali članstvo v šengenskem območju in tudi eh, boljše sodelovanje in pa usklajevanje na zunanjih mejah. Najlepša hvala, gospod eh, Resler, gospod Arimo. Gospod Arimo, hvala. Če bi kot jaz tri mesece zdaj živeli ob meji, potem bi tudi vi morali ugotoviti, kako pomembno je ugotoviti, da se je Schengen zanemarjalo na vse možne načine. Države članice so uvedle nadzor na notranjih mejah brez medsebojnega dogovora. In to ni prav. Nadzori niso bili dogovorjeni, ne z vidika zaprtja meja, ne z vidika gospodarskega sodelovanja, ne z vidika združevanja družin. Prav tako ni bilo dogovora glede uvedbe strategij o izhodu iz teh eh, pravil glede nadzora na notranjih mejah. Zaradi tega smo imeli veliko različnih pravil, ki jih ljudje preprosto niso razumeli. Jaz prihajam iz Belgije. Državljani v mojem volilnem okrožju so sprejeli peticijo, v kateri zahtevajo Schengen 2.0. Schengen 2.0 bi preprečeval, da bi v času pandemije v prihodnosti spet zaprli meje, zato ker si ne želimo, da bi bil naš življenski prostor razdeljen. Hvala, hvala lepa. Zdaj pa gospa Johansson. Izvolite. Hvala. Schengen pomeni svobodo in Schengen temelji na medsebojnem zaupanju. Schengen je tudi velik dosežek in to se vidi tudi pri tem, kako angažirano ste se lotili te teme in kako si želite, da bi čim prej dobili spet Schengen, ki deluje normalno. Pred 35 leti je bil organiziran Schengen je bilo organizirano šengensko območje in veliko ljudi je takrat živelo zunaj tega območja. V zadnjih mesecih smo lahko videli, kako je Evropa videti brez prostega pretoka ljudi. Zdaj pa počasi spet dobivamo nazaj svoje svoboščine in svobode gibanja ne smemo jemati za samoumevno. Prav tako ne smemo za samoumevno jemati evropsko hm, integracijo. Vsak dan moramo delati na tem, da ščitimo evropski projekt. Lepo bi bilo, če bi svet sprejel odločitev, da države v čakalnici sprejme v šengensko območje. Ampak eh, na dolgi rok bomo morali narediti več, ne samo, da se vrnemo nazaj na status quo. Vse države v Šengnu, vse države članice in vse države, ki čakajo na vstop v šengensko območje, morajo poskrbeti, da bodo spoštovale evropski pravni red in temeljne pravice. Dobro delujoče šengensko območje temelji na medsebojnem zaupanju in na korektnem ter učinkovitem izvajanju šengenskega pravnega reda. Ravnanje ene države lahko vpliva na vse druge države članice in zaradi tega je na kocko lahko postavljeno celotno šengensko območje. Poskrbiti moramo, da bo pravni okvir šengna ustrezal namenu, zato da bomo lahko skupaj iskali rešitve za izzive, ki smo jim izpostavljeni. To pomeni predvsem, da bomo imeli ustrezne nadzore in ustrezne mehanizme. Naprimer, lahko bi uporabili več tehnologije, lahko bi si bolje izmenjavali podatke in informacije med organi pregona. Spodbuditi moramo zaupanje in spodbujati moramo izmenjavo podatkov, zato bomo skrbeli za to, da bodo potekale razprave na politični ravni in to na najvišjih ravnih med državami članicami ter med svetom in parlamentom. Pripravljena sem še naprej tesno sodelovati z vsemi vami v parlamentu, zato da bi dosegli ta pomemben cilj. Hvala. Hvala lepa, komisarka Johansson. Zdaj pa v imenu sveta gospa Brnjac. Izvolite hvala. Hvala za razpravo. Vprašanja v zvezi z uvedbo nadzora na notranjih mejah so pomembna za Schengen in šengensko območje. Predsedstvo se zelo veseli sodelovanja z Evropskim parlamentom in komisijo v luči iskanja ustrezne strukture, ki bi omogočala, da se rešijo vsi pomisleki obeh so zakonodajalcev. Svet se je že junija odločil, da bo delo nadaljeval pregledno ter na načelu sorazmernosti. Prav tako bomo sledili merilom, ki jih je opredelila komisija. Velika večina držav članic in pridruženih članic Schengna je odpravila nadzor na notranjih mejah do 15. junija. Druge države članice so dejali, da bodo to storile do konca tega meseca. Hvala. Hvala, Hvala gospa Brnjac. Razprava je zaključena. Glasovali bomo jutri. Dve sporočili imam za vas. Agri in Ekon sta podala predloge za sklepe, nihče ni ugovarjal v roku 24 ur. V skladu z 111. členom bodo ta priporočila začela zdaj veljati in v skladu z 241. členom vam lahko povem, da v zvezi z poročilom, ki smo ga predstavili ob treh včeraj, ni bilo vloženih nobenih zahtev za glasovanje, zato ne bomo glasovali. Zdaj pa bomo govorili o evropskem varstvu čezmejnih in sezonskih delavcev v času krize zaradi COVID-19. Opozarjam vas, da v tej razpravi ne bo modrih kartonov in ne bo postopka pretegnite pozornost predsedojočega začeli pa bodo na strani sveta in sicer gospa Brnjac. Izvolite. Hvala. Spoštovane poslanke in poslanci, gospod komisar, čezmeni delavci in sezonski delavci podpirajo kmetijstvo, turizem in gostinski turizem, če je povpraševanje po delovni sili večje od ponudbe v kmetijstvo posamezni državi članici. Zato je zelo pomembno, da poskrbimo za te delavce, zlasti v teh časih, ko se spopadamo s toliko izzivi zaradi pandemije COVID-19. Ukrepe glede omejevanja stikov so zelo vplivali na evropsko gospodarstvo. Stopnja brezposobnosti se je močno povečala in podjetja se srečujejo z velikimi težavami. Države članice so uvedle veliko ukrepov za to, da bi preprečili ali ublažili resnejše gospodarske posledice na trge dela, na sisteme socialne varnosti in na druge dele gospodarstva. In številni ukrepi so namenjeni prav temu, da bi zaščitili tiste delavce, ki delajo v najbolj ogroženih delih našega gospodarstva. Počasi se odpravljajo omejitve, ampak težave in uh, Družbeni problemi ostajajo. 5. maja je predsedstvo organiziralo videokonferenco in to je bila možnost, da ministri za socialno vprašanje in za poslovanje spregovorijo o odprtih vprašanjih. Seveda, vsi podpirajo čim hitrejše ukrevanje gospodarstva, obenem pa tudi zagotavljanje delovnih mest, podporo podjetjem in zaščito ranljivih delavcev. Vprašanje čezmejnih in sezonskih delavcev se je večkrat pojavilo. To je ranljiva skupina ljudi, ki je ključnega pomena za številne sektorje. V gospodarskem okrevanju bodo ti ljudje imeli zelo pomembno vlogo, zato ne smejo biti izpostavljeni diskriminaciji. Pandemija COVID-19 je povzročila, da so države članice upravičeno začasno uvedle nadzor na notrnih mejah. Države članice so 26. marca napovedale, da je treba zagotoviti za ustrezno nadziranje notranjih meja. Nekatere države članice so že odpravile nadzor na mejah za vse, tudi za čezmejne in sezonske delovce, druge pa so se zavezale, da bodo to storile čim prej. Zagotoviti je treba varne pogoje za delo, to je tako pomembno kot zagotavljanje svobode gibanja. Ključno je, da bodo ti ranljivi delavci deležni enake obravnave kot tisti, ki so državljani države člane gostiteljice. Dobiti morajo ustrezno zaščitno opremo in po potrebi morajo dobiti tudi ustrezno nastanitev v skladu z ukrepi za omejevanje socialnih stikov. Prav tako je treba delavce ustrezno usposobiti in jih izobraziti. Države članice so zavezane temu, da se zagotovi dostop do cenovno dostopne socialne varnosti za vse čezmejne delavce. Revizija uredb glede usklajevanja sistemov socialne varnosti bi še bolj spodbudila prost pretok delavcev in to bi doprineslo tudi k nadaljnjemu posodobitvam sistema socialne varnosti na nacionalni ravni. Hvala Evropskemu parlamentu, da opozarja na problem čezmejnih in sezonskih delavcev in razprave se že veselim. Hvala. Hvala lepa. Hvala, gospa Brnec. Zdaj pa v imenu komisije gospod Šmit. Izvolite. Gospod predsedujoči, poslanke in poslanci. Prost pretok delavcev je temeljno načelo skupnega trga Evropske unije. Milijoni evropejcev delajo v državi članici, ki ni njihova država članica rojstva. Milijoni sezonskih delavcev delajo povsod po Evropi. Kriza zaradi COVID-19 je povzročila, da so države članice uvedle številne začasne ukrepe in to je vplivalo na prost pretok delavcev. To se je pokazalo tudi v prejšnji razpravi. Uloga komisije je jasna. Zagotoviti je treba prost pretok delavcev. 30. marca je komisija v tem kontekstu objavila smernice v zvezi z prostim pretokom delavcev cilj je bil, da bi sezonski delavci, čezmejni delavci in drugi, ki prečkajo meje, imeli dostop do svojega delovnega mesta. Veliko govorimo o delavcih v prvih bojnih linijah. Ponoviti pa moram, da je med temi delavci tudi veliko sezonskih delavcev. Ti delavci so v času krize odigrali ključno vlogo. Prav tako so delali v ključnih sektorjih, naprimer v sektorju zagotavljanja hrane. Komisija je pripravila vprašalnik na to temo in informacije so na voljo tudi čezmejnim in sezonskim delavcem, ki so zdaj prikrajšani zaradi ukrepov, ki so bili uvedeni zaradi krize COVID-19 smernice so imele pozitiven učinek. Ukrepe držav članic še vedno spremljamo in skrbimo, da so ukrepi sorazmerni za preprečevanje širjenja virusa in da niso diskriminatorni. Kmetijski sektor in turizem potrebujeta podporo sezonskih delavcev za vsega, specifična obdobja v letu. Sezonski delavci so pogosto ranljivi, izpostavljeni so prekernim pogojem dela, zlorabam in neostreznim nastanitvam. Prav tako imajo omejen dostop do ustreznega izobraževanja in tudi do ustrezne nastanitve. Prav tako so bolj izpostavljeni neprijavljenemu delu, zlasti kar zadeva neprijavljeno za poslovanje. Pandemija COVID-19 je še bolj izpostavila probleme, s katerimi se številni sezonski delavci že dolgo soočajo. Razmere se počasi izboljšujejo, ampak sezonski delavci se še vedno spopadajo z velikimi problemi in to je treba rešiti. Načelo, ki velja za sezonske delavce, je jasno. Enaka obravnava in nediskriminacija. Mobilni delavci morajo imeti enake pravice kot nacionalni delavci. To zagotavlja najboljšo zaščito za mobilne delavce v EU, vključno z čezmejnimi delavci in sezonskimi delavci. Za sezonske delavce to pomeni, da imajo popolnoma enake pravice kot državljani države članice gostiteljice. Enaka obravnava zahteva ustrezno izvajanje nacionalne zakonodaje, vključno z zakonodajo, ki izhaja iz evropskih direktiv v zvezi z mobilnimi delavci. Določeni deli gospodarstva, zlasti kmetijstvo, se zanašajo na sezonske delavce, ki prihajajo iz drugih držav članic, Zato komisija poziva države članice, da se izmenjujejo podatke in da oblikujejo specifične postopke, zato da se bo zagotovila ustrezna cirkulacija teh delavcev. V tem kontekstu pozdravljam skupno izjavo glede zaščite sezonskih delavcev, ki so jo 15. maja podpisali evropski socialni partnerji na področju kmetijstva. Prav tako pozdravljam napoved države, držav članic, da bodo prilagodile svojo zakonodajo in da bodo bolje izvajale predpise. Naši podatki potrjujejo, da so sezonske dejavnosti izpostavljene neprijavljenemu delu in s tem je potem povezano izkoriščanje in omejen dostop do socialnih pravic ter zdravstvene in socialne oskrbe. Zato je ključnega pomena, da opozarjamo na to in da dvigujemo ozaveščenost, tako med delavci kot med delodajalci. Delo je treba prijaviti in to je tudi bistvo kampanje EU za pošteno delo. Lahko razvijemo tudi ustrezne ukrepe v zvezi s tem, zato da bodo čezmejni delavci, sezonski delavci in zlasti mladi lahko uživali koristi skupnega trga ta platforma, pa tudi urad za koordinacijo, bomo kmalo prenesli na Evropsko agencijo za delo. Ko bo ta agencija ali ELA začela delovati, bo lahko pomagala komisiji pri spremljanju in nadziranju izvajanja zakonodaje glede mobilnosti delovne sile v Evropi, pa tudi kar zadeva koordinacijo sistemov socialne varnosti v Evropski uniji. Eden od namenov koordinacije sistemov socialne varnosti je, da poskrbimo, da bodo delavci, ki delajo v dveh ali več državah članicah, kot so sezonski delavci, izpostavljeni zakonodaji države članice, s katero so najbolj povezani. To bo zagotovilo stabilno in neprekinjeno kritje. Številne spremembe in pogoste spremembe zakonodaje na področju socialnih pravic lahko predstavljajo oviro za sezonsko delavce. Zagotoviti je treba ustrezno sodelovanje med državami članicami. Lahko bi zagotovili, da bodo podatki in informacije na voljo v jezikih sezonskih delavcev. In to je ključnega pomena za to, da se začitijo pravice sezonskih delavcev. Revizija uredbe o socialni varnosti v zvezi z katero je komisija podala predlog leta 2016, je še vedno predmet razprave med parlamentom in svetom in zavezan sem temu, da vam pomagam najti izhod iz te blokade. Prav tako podpiram uvedbo Evropske številke za socialno varstvo. Pa še nekaj. Zdravje in varnost sezonskih delavcev. Smo v času velike zdravstvene krize, zato moramo tukaj res nekaj storiti za svoje državljane. Zakonodaja glede zdravja in varnosti pri delu je odlična in to velja za vse delavce, ne glede na državo, v kateri delajo, ne glede na čas trajanja ali vrsto dela. Zagotoviti moramo, da bodo delavci varni na svojem delovnem mestu. To je odgovornost vseh. Delodajalci morajo poskrbeti, da bodo spoštovali vse zahteve, prav tako morajo oceniti vsa morbitna tveganja na delu, prav tako morajo zagotoviti ustrezne zaščitne ukrepe. Ti ukrepi so še vedno pomembni, zlasti pa so pomembni v sektorjih, kjer so delavci še bolj izpostavljeni. Delodajalci morajo delavcem zagotoviti ustrezne informacije, prav tako pa jim morajo zagotoviti zaščitno opremo in higijenske proizvode. Smernice o sezonskih delavcih so smernice, ki jih komisija že pripravlja. Ampak Evropska unija državam članicam že zelo pomaga pri tem vprašanju. In odgovornost držav članic je, da spremljajo izvajanje pravnih standardov in spoštovanje pravic, ki veljajo za sezonske delavce. EU OŠA, to je Agencija za varnost in zdravje pri delu, je objavila smernice v zvezi z preprečevanjem pandemije COVID na delovnem mestu, pa tudi v zvezi z obdobjem po COVID-u. te smernice vključujejo tudi relevantne specifične smernice za posamezne sektorje, ki so še posebej izpostavljeni za poslovanju sezonskih delavcev. Varnost in zdravje delavcev bo moja prednostna naloga v prihodnih letih. Veselim se že sodelovanja z evropskimi poslanci v zvezi s tem, da posodobimo ta okvir, kajti to nam bo zagotovilo priložnost, da obdobje po COVID-19 obravnavamo z novega vidika in da zagotovimo ustrezne ukrepe tudi za najbolj renljive delavce. Ne smemo pozabiti, da so številni sezonski delavci državljani tretjih držav. Kriza COVID-19 je zelo vplivala na možnost teh delavcev, da vstopijo v EU. Komisija meni, da so ti delavci zelo pomembni, zlasti na področju kmetijstva. Zato smo že marca države članice pozvali, da dovolijo vstop sezonskih delavcev, ki delajo na področju kmetijstva, ne glede na to, da so meje zaprte. Vaša resolucija je pomemben prispevek k odločanju v prihodnosti, Naš cilj je skupen poskrbeti in želimo, da bodo zaščitene pravice sezonskih delavcev in da se bodo spoštovala pravila EU in da stebr socialnih pravic velja za vse. Hvala. Hvala lepa, komisar Šmit. Sedaj pa kolega Lenars, minuta. Eh, Hvala lepa, predsedujoči pogosto strani populistov tukaj v parlamentu slišimo, da bo potrebno zapreti zunanje meje, se odreči Schengno. Vendar pa podoba prihodnosti, tako kot smo jo videli, z Lepen, Vidrs in ostalimi, gredo v nočno moro za milijone evropejcev, ki potem ne bi mogli več, naprimer, videti svojih družinskih članov, pa tudi za MSP-je je to seveda prava nočna mora. Ali za kmete, ko bi potem jagode in krompir zgnili na njivah, ker jih nihče ne bi pobral. Ne želimo si take zmešnjave, ne želimo si zaprtih zunanjih meja. Častimo to, kar imamo in skušajmo urediti urejen skupni trg, kjer vladajo ustrezni standardi, kjer so tudi namestitvene možnosti ustrezne. To je slika prihodnosti, ki si jo želim. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Bišov, minuta. Ja, Hvala lepa, predsedajoči. Včeraj so spet stotine novih primerov virusa našli v nekaterih nemških mesnicah. Podjetje kot je Tunnels se niso nič naučila iz krize in deluje popolnoma neodgovorno. Sedaj pa poskušajo nekateri naprtiti krivdo zaposlenim bolgarskim in romunskim delavcem, da so oni prinesli ta virus. To je populizem. Te razmere moramo resnično obsoditi in z njimi končati. Zato je ta resolucija dober korak ampak to ni dovolj, ne potrebujemo samo smernic, potrebujemo odločne ukrepe. Potrebno je izboljšati razmere tam, kjer so vrzeli in prav tako moramo izvajati boljše zakonodajo, ki jo že imamo. Naj pa pošljem poziv vsem tistim, ki ste čezmeni delavci zaradi zapiranja meja, ne izgubite zaupanje v svoboden prost trg dela v EU. Kot parlament se zauzemamo za to. Hvala lepa, kolegica Bišov. Sedaj pa dve minuti za kolega Čološa. Hvala lepa, spoštovani komisar. Gospe in gospodje, potrebno je najprej spregovoriti o temi te resolucije. Sezonski čezmejni delavci so zelo pomembni v veliko ekonomskih sektorjev. Gre za veliko državljanov, ki zapustijo svoje družine za daljši ali krajši delovni čas. Oprostite za nekateri za dlje, nekateri za manj časa in potem pomagajo in pošiljajo denar svojim družinam. In tudi seveda svojim otrokom, ki so jih pustili doma. Evropska unija ima veliko sektorjev, ki so od tega odvisni in kriza kaže tudi na to, da je seveda potrebno zagotoviti določeno mobilnost prek meja. Če tega ni, potem je ogrožena tudi dostava hrane, pa seveda tudi socialne storitve in druge storitve, tudi zdravstvene naprimer. Zato moramo razumeti pomen teh delavcev za Evropsko unijo, za države članice, za tudi kmetije, za bolnišnice, za gradbeni sektor in druge sektore. Potrebno je ustrezno zaščititi te delavce. Potrebno jim je zagotoviti ustrezno zaščito, kajti brez teh delavcev bi veliko naših ključnih sektorjev se popolnoma ustavilo. Videli smo, da veliko teh sezonskih delavcev biva v obupnih razmerah, nimajo ustreznih delavcev, zagotovljenih ustreznih higijenskih standardov, pogosto zbolijo. Veliko ljudi je tudi umrlo in se je kršilo njihove socialne pravice. V naši skupini Renew smo spodbudili k tej resoluciji. To je resolucija, ki je zelo dobra, upamo, da jo bomo podprli in zagotavlja spoštovanje pravic sezonskih delavcev. Ti morajo živeti v dostojnih pogojih, imeti dostojno plačo. Tisti, ki tega ne spoštujejo, tisti delodajalci, pa jih moramo preganjati. Sodelovati moramo komisija, parlament in države članice, da zagotovimo boljšo prihodnost delovcev. Čološ. Hvala lepa, gospod Čološ. Sedaj pa žame minuta. Oui, le... Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospe in gospodje. Ta resolucija bi naj uredila prost pretok in zaščito delavcev kakršen koli že njihov je status. To je težava. Še enkrat, komisija skoča kar božansko urejati prost pretok in napotene delovce. Tukaj bi seveda naj imeli načelo enakosti in nediskriminacije, kar je pa seveda nacionalna pristojnost. Napoteni delavci, čezmeni in sezonski delavci, tukaj pritiskate na nas z besedilom, ki je nasprotno temeljnim pravicam naših sodržavljanov, ki si želijo, da bi ukinili napotene delavce in bi uveljavljali nacionalne prioritete. Hvala lepa, kolegica Žame. Sedaj pa kolegica Desuter, minuta. Uh, Gospa državna sekretarka, predsedujoči, komisar. Za 17 milijonov mobilnih delavcev je ta resolucija zelo pomembna. Zelo veliko jih je tudi sezonskih in čezmejnih delavcev. Boljša socialna zaščita je bila potrebna že pred to krizo, ampak pomankanje zaščitnih ukrepov pri na umestnicah v Nemčiji, na nizozemskem in pri pobiranju špagljev je sprožilo veliko vprašanj. Učinkoviti ukrepi proti COVID-19 so spomembni, vendar pa to se potem ne spoštuje vedno na delu in zato moramo to bolj zaščititi. Prav tako moramo olajšati prehajanje meja in zagotoviti boljšo socialno zaščito. To je visoko na dnevnem redu. Ti delavci so na frontah, v Avstriji, naprimer, v bolnišnicah, kjer je veliko delavk iz Bolgarije in Romunije, dela tudi nadure. To so vitalna delovna sila. Moramo jim ponuditi ustrezno zdravstveno socijalno zaščito. To je tista prava socijalna pravičnost. Hvala. Hvala lepa, gospa De Suter. Sedaj pa za minuto gospa Rafalska. Pani komisar. Gospod komisar, gospe in gospodje. Čezmejni in sezonski delavci so bili še prav posebno prizadeti zaradi koronavirusa zaradi zaprtih meja, zaradi obveznosti glede karantene, včasih se niso mogli vrniti v svojo državo, niso imeli sredstev, bili so brez zdravstvenega zavarovanja, bili so bolj podvrženi boleznim. Prav tako so zelo odvisni od delo dajalcev in začasnih agencij za delo. Njihovi pogoji namestitve so slabi, pravljajo delo v slabih razmerah in pogosto prihaja tudi do kršitve čezmejnih sezonskih pravic delavcev nimajo minimalnih plač, nimajo higijenskih razmer in tako dalje. To vse kaže, s kakšnimi težavami se borimo na tem področju. Veliko krat prihajajo sezonski in čezmeni delavci iz vzhodne Evrope. Prav tako pa lahko vidimo tudi, da se teh delavcev ne ceni dovolj. So pa zelo pomembni za veliko sektorjev. Potrebno jih je bolj ceniti, izboljšati podobo njihovega dela in ponuditi tudi rešitve, ki bodo zmanjšale zlorabe, ki so se pojavljale že pred pandemijo. Kaj bo komisija v tem primeru storila? Hvala lepa, gospa kolegica. Hvala lepa, gospa kolegica. Ne, tako ne gre, kolegica. Tako ne gre. Prekoračili ste čas. Hvala lepa, gospa kolegica. Sedaj pa minuta za kolego Botengo. Hvala lepa, predsedujoči kolegice in kolegi. Glasovali bomo o pomembni resoluciji o pravici čezmejnih in sezonskih delavcev, enopatenih delavcev. In še pa posebno vesel sem, da lahko z levico, ampak tudi z desnico in celo liberalci to uvedemo. To je odlično, kajti za nekatere izmed vas bomo dato prvič, da boste priznali, da je absolutna prednostna naloga na trgu ta, da zagotovimo pravice delavcev. Da, gotovo, niste še pripravljeni govoriti o socialnem dumpingu. Če boste pripravljeni, imamo predlog spremembe, lahko ga podprete. Ampak želimo zaploskati svežno, ki ga bomo danes sprejeli. Govorite o tem, da je kriza glede virusa odprla oči glede napotenih delavcev, glede sezonskih delavcev in glede čezmejnih delavcev. Ne verjamemo to. Mislim, da ste bili pod pritiskom, zato ste se premaknili ta bes teh izkoriščenih delavcev se eh, je naraščal in naraščal. Iz Romunije, naprimer v Nemčiji, no, karkoli že, kakorkoli že, ne vem, zakaj ste se premaknili, to tudi ni važno, šteje pa to, da nadaljujemo po tej poti. Kajti tukaj, še enkrat, imamo opravka z resolucijo, ki je nesporna. Potem pa naslednji korak je pomemben in pri, moramo prilagoditi evropska pravila tako, da bodo pravice delavcev zaščitene na našem trgu. Hvala lepa. Hvala lepa, Botenga. Sedaj pa minuta Rondinelli. Hvala lepa predsedujoči, pandemija nam je v zadnjih tednih pokazala, da je naš trg dela bolj integriran, kot smo si mislili. Brez čezmejnih sezonskih delavcev so bili ogroženi celotni sektori proizvodne v državah članica, ki so strateškega pomena v EU. Ko delavec zapusti svojo državo po zelenem koridorju, mora biti mora imeti na spolago visoke ravni zaščite, tudi stezno plačilo in stezno namestitev. Potrebno mu je priznati njihove pridobljene pravice zdravstvene in socialne zaščite in to mora biti v državi, kjer delovec dela in kjer plačuje davke. Menimo, da bi EU morala podpreti harmonizacijo prava na nacionalnem trgu dela. Prav tako pa se moramo izogibati socialnemu dumpingu. Potrebno je zagotoviti ustrezno socialno in zdravstveno zaščito. Podpiramo to resolucijo. Upamo, da bo to podlaga za nove zakonodajne določbe za najboljšo možno zaščito za evropske delavce in za odpravo nelojalne konkurence, ki jo imamo v tem trenutku sedaj. Hvala lepa, sedaj pa kolega Radke. No. Predsedujoči kolegice in kolegi politični moto je sistemska relevantnost in ugotovili smo, da v zadnjih tednih veliko zadev je sistemsko pomembnih. Enotni trg in prost pretok delavcev, to je zelo pomembno za naše nacionalne gospodarstva. Po drugi strani pa smo videli tudi, kako krhek je ta sistem. Češki negovalci, ki delajo v Nemčiji, so se morali odločiti med družinami in poklicem nemško-francoski kmeti, ki jih skrbi njihov predelek, ker ne dobijo pomoči. In ko da to ne bi bilo dovolj, smo sedaj videli, kaj se dogaja v mestni industriji v Nemčiji in na nizozemskem. Pogoji, ki so bili znani, ki pa so sedaj izbili sodo dno. Zato se mi zdi dobro, da kot parlament danes pripravljamo to resolucijo, sedaj pa mora komisija in še pa posebno svet to kar začenjamo potem tudi dokončati. Hvala lepa, kolega Radke. Dve minuti za kolegico Jongerius, prosim. Hvala lepa, predsedujoči. Morda se sprašujete, o čem razmišljajo ljudje, ko govorijo in razmišljajo o. sezonskih delavcih, ki delajo 16-18 ur na dan iz Romunije, Bolgarije, naprimer. zakaj bi jim želeli groziti, ker pač so bolni in ne morejo delati. Predstavljate si nekoga, ki odvrže romunskega delavca robo ceste in so potem prepuščeni sami sebi. To je samo nekaj primerov iz moje države, iz Nizozemske zadnjih nekaj tednih. Lahko pomislite, kako je možno, da ljudje počnejo take stvari. Ne morete kar tako odvreči ljudi ob cesti. To niso stvari, to niso predmeti. Ti ljudje delajo v kmetijskem sektorju, sektorju sadja in tukaj so pogoji obupni. Mislim, da se vsi strijemo, da je potrebno nekaj storiti. V naši resoluciji imamo nekatere zamisli, kako izboljšati te pomankljivosti in odpraviti izkoriščanje. Zagotoviti moramo, da bo revizija direktive o napotenih delavcih zagotovila ustrezne pogoje za te delavce. Prav tako moramo imeti več inšpektorjev na najpomembnejših, najbolj tveganih področjih in imeti moramo tudi Evropsko socialno zavarovanje. Gospod Schmidt dela na tem to me veseli. Gotovo bomo nadaljevali po tej poti, sedaj pa morajo države članice sprejeti ukrepe in postati dejavne, kaj ti. Delo v drugi evropski državi je pozitivna pravica delavca. Ampak seveda vsi v Evropi morajo biti gotovi, da bodo lahko delali na varen način v tej državi. Hvala lepa, gospod Jungerius.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 v svojem kontejnerju zaradi neustreznih razmer. Zaradi tega, samo zaradi tega, ker so želeli pomagati evropski ekonomiji. Kriza v tem sektorju ni nova. Sezonski delavci so simbol Evropske unije, njenega blagostanja in skupnega trga. Slišimo vas, smo na vaši strani in borimo se za vaše pravice, za vaše pravice vas za to, da imate pravico delati po vsej EU v, po dostojnih, v dostojnih pogojih. Vsi imamo moralno in pravno obvezo, da to storimo za vas in to bomo sedaj tudi storili. Ja, Hvala lepa. Sedaj pa kolega Panca, minuta. Eh, Hvala lepa, predsedujoči. Moram reči, da se strinjam z nekaterimi pomisleki glede te resolucije o zaščiti čezmejnih in sezonskih delavcev. To so tisti delavci, ki, so, ki jih je kriza glede virusa še prav posebno prizadela. Več kot 100 tisoč delavcev dela v drugi državi, kot je njihova Francija, Avstrija, San Marino in tudi zelo veliko, naprimer, v Švici. In ta resolucija mora biti razširjena na sosednje države, Združeno kraljestvo, Švico, tako da bodo dostojni pogoji za delo zagotovljeni tudi tam, da bodo zaščitili vsi čezmeni delavci, še pa posebno pa sezonski, zaradi pogodbene naravi njihovega dela. Upajmo, da bodo države članice dejansko uvedle zaščitne ukrepe za čezmejne sezonske delavce, ki so zelo trpeli in izgubili delovna mesta zaradi koronavirusa. Seveda pa si želimo tudi regularizirati nezakonite migrante, vendar pa če to počnemo preveč, potem bodo lažje prihajali v EU. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa minuta Saturi. Avec, merci, Hvala lepa, predsedujoči in gospod komisar. Z virusno krizo so države članice Evropske unije postale odgovorne za veliko kršitve, kršitev delovskih pravic. Čezmejni in sezonski delavci, delavci iz tretjih držav, najbolj prekarni delavci, so ostali sami napram delodajalcem, brez sredstev in brez ustreznih namestitvenih možnosti. Nacionalisti tega ne priznajo, ampak so ključni za naše gospodarske panoge in tako ravnanje z njimi ni dostojno. Zagotoviti moramo pravice vseh in to moramo storiti takoj. Ta resolucija je napredek, ampak iti moramo še dlje. Čas je, da Evropa ne izkorišča več teh delavcev, ampak prizna njihov prispevek k naši ekonomiji in k naši ekonomiji soverenosti preskrbe s hrano. To mora postati realnost, kar se mora dati tudi preveriti. Hvala lepa. Danke, Hvala lepa, Saturi. Sedaj pa minuta za Duriš Nikolsonovo. Pekne, jed... Hvala lepa. V celotni Evropski uniji imamo 1,3 milijone čezmejnih in 2 milijona napotenih delavcev. V krizi COVID-19 pa smo videli, kako občutljiva delovna sila je to. Pogosto so bili postavljeni pred, pred izbiro, ali bodo delali ali izgubili družino, torej morali so se odločiti med delom in družino. Tisti, ki niso mogli delati, so bili zelo obremenjeni. Potem je veliko panog bilo ogroženih, kmetijska in druge panoge. To so ljudje, ki živijo v socialno prekarnih razmerah in pogosto se potem njim diskriminira. Primer tudi avstrijsko indeksiranje prispevkov za družinske prispevke. Temu se moramo izogibati, socialne sisteme moramo koordinirati in to potem tudi povezovati. Hvala lepa. Kolegin. Hvala lepa, gospa Duriš Nikolsonova, sedaj pa minuta za kolegico Šajbi. Kolek, de... Dragi kolegi, o Jasmini bi govorila. Jasmina eh, nabira jagode, melone in tako naprej. dela 250-260 ur na mesec, dobi pa drubiš. Pavs nima, na stranišče mora pravzaprav nas kriva, ima multiplo sklerozo zaradi vseh teh težav, pa tudi zdravstvenega zavarovanja nima. In to je pravzaprav vsak dan na tisoče napotenih sezonskih delavcev, ki prihajajo iz Gvineje, iz Kolumbije, Eh, so napoteni potem v Francijo in na eh, Nemčijo za pobiranje eh, pridelkov. So izkoriščeni in v tej krizi so bili nastanjeni zares v neprimernih okoliščinah, ki so samo razširjale potem koronavirus. Skrajni čas je, da Evropska unija poskrbi za spoštovanje pravic tudi teh delavcev in eh, da spremenimo direktivo o napotenih delavcev. Najlepša hvala, gospa Šajbi. Gospod Radačovski, a ni, če se ne moti. Potem bomo nadaljevali z kolegom Budo. Izvolite.